zapisnik bo podano potrditev na začetku naslednjega zasedanja in če ne bo ogovora, bomo poslali vse resolucije, ki smo jih sprejeli tistim, ki so imenovani v resolucijah. Zasedanje parlamenta je